Va bene. Rapporto. Torej najprej poročilo PAK, kompromis. Eh, prvi odstavek, šesti kompromis, kdo je za, kdo je proti. Sprejito. Nadaljujemo s kompromisom sedem. Za proti sprejeta. Potem kompromis 8 za, proti sprejeta. Glasujemo o predlogu spremembe 69 za, proti sprejeta. 70 oziroma želite preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 69. Glasujte, prosim. Je aperta la votazione. Začetek glasovanja. Chiusa la vot Konec glasovanja. Allora, ricominciamo, ricominciamo. Ponno, bomo ponovili. 69 začetek glasovanja.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 z, z, eh, zabrnjeno, drugi del za, proti, sprejeto. 71 za, proti, zabrnjeno. 72 je umaknen, 73 za, proti, zabrnjeno. 74 za, proti, zabrnjeno. 75 za, proti, zabrnjeno proti sprejeto. 76 predlog je omaknen, 77 za, proti zavrnjeno, 78 za, proti zavrnjeno, 79 za, proti sprejeto, 80 za, proti sprejeto. v dveh delih eh, predlog spremembe 81. Prvi del za, proti sprejeto drugi del za, proti zavrnjeno. 85 za, 85 za, proti zavrnjeno. 86 za, Chiedo scusa. Se opravičujem. Zmotil sem se, ker smo zavrnili drugi del 81. Eh, predloga spremembe. Je 86. predlog spremembe brezpredmeten 88 za, proti zavrnjeno. 89 za, proti zavrnjeno. 90 za proti sprejeta. 91 za proti sprejeta. Sledi kompromis 9 za proti sprejeta. Kompromis 10 za proti sprejeta. 102 za proti sprejeta zavrnjeno. Kompromis 11 za, proti sprejeto 107 za oziroma eh, proti sprejeto 108 za proti zavrnjeno 109 za proti sprejeto 110 za proti Ma, rekel bi, da je sprejeto. Se strinjate, da je sprejeto. Ustni amandma 3 za, proti, sprejeto. 115 za, ne. Eh, sprejeli smo amandma 3, zato nadaljujemo 117 amandmajem za, proti, zavrnjeno. 118 za, proti zavrnjeno. Kompromis 12, stavko za, proti sprejeto. Sedaj bomo preskočili na kompromis 13. Ne, Eh, torej kompromis 13 eh, za, proti sprejeto. Amandma 125 za, proti sprejeto 126 za, proti sprejeto 127 za, proti sprejeto. Torej, eh, mislim, da moramo preveriti elektronsko glasovanje o amanmaju 127 začete glasovanja. 127 začetek elektronskega glasovanja. Kjuza. Konec glasovanja. 30 za, 24 proti sprejeto. 128 za, proti sprejeto 129 za, proti sprejeto kompromis 14 za, proti sprejeto eh, sledi glasovanje o kompromisu 15 za, proti sprejeto amenma 140 za, proti sprejeto kompromis 16 za, proti vzdržanje sprejeto tu, eh, oziroma kompromis 17 za, proti sprejeto, eh, amandma 160 za, proti sprejeto, kompromis 18 za, proti sprejeto, sledi glasovanje o kompromisu 19 za, proti sprejeto uh, amandma 169 za, proti zavrnjeno 170 za, proti sprejeto. sto triinsedemdeset za proti zavrnjeno kompromis dvajset za proti sprejeto sto sedeminsedemdeset za proti, sprejeto 178 za, proti, zavrnjeno 179 za, proti, sprejeto kompromis 21 za, proti, sprejeto 181 za, proti, zavrnjeno 183 za, proti sprejeto 182 za, proti sprejeto 184 za, proti sprejeto 100. 185, o tem ne bomo glasovali, kajti sprejeli smo 184. Adman ima 186 za, proti sprejeto 187 za, proti sprejeto. 188 za proti zavrnjeno, 189 za proti sprejeto. Sedaj pa ločeno glasovanje oziroma po delih pri 190. amandmaju. Prvi del za, proti zavrnjeno, drugi del za. ali želite elektronsko preveriti eh, glasovanje o prvem delu, dobro. Elektronsko glasujemo o prvem delu 190. predloga spremembe. Glasujte, prosim. Konec glasovanja 25 za 29 proti plus 2 proti zavrnjeno. Drugi del 190 amandmaja za, proti, zavrnjeno. 191 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 1 eh, pri uvodnih izjavah za, proti, sprejeto. Sledi deseti amandma za, proti, zavrnjeno. 11 za, proti, zavrnjeno sprejeto. Kompromis 2 za, proti sprejeto. Sledi amenma 18 za, proti sprejeto. 19 za, proti sprejeto. 20 za, proti zavrnjeno. 21 za, proti sprejeto proti. Zavrnjeno. 22 za, proti, zavrnjeno. Trin, ne, 23 za, proti, sprejeto. 25, 25 za, proti, sprejeto.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 Dobbiamo tornare indietro al 12. Torej moramo se vrniti na 12. predlog spremembe in glasovati o prvem delu. Dobro. Amandma 12. Prvi del za. Proti. Zavrnjeno. Sedaj pa gremo na 25. Oziroma 25, to smo že sprejeli. 26 za. Proti vzdržani um, zavrnjeno. 27 v dveh delih, prvi del za, proti zavrnjeno, drugi del za, proti sprejeto. 28 za, proti sprejeto. 29 za, proti sprejeto. Sledi glasovanje o predlogu spremembe 30 v dveh delih, prvi del za drug proti. Ni mi jasno, kako ste glasovali. Elektronsko glasovanje o prvem delu. Predlog spremembe 31. del. Glasujte, prosim. Amanma 31. del, konec glasovanja. 22 za, 33 proti proti. Torej, tam moramo prištiti še dva glasova, e, to je zavrnjeno. Drugi del za proti. Tudi, ko bi da je to sprejeto. 31 za proti, zavrnjeno. 32 za proti, zavrnjeno. 33 za proti proti sprejeta, 34 za, proti zavrnjena, 35 35. 35 za, oziroma ta predlog je umaknjen, to sicer na mojem seznamu ne piše ustni amandma 1 za proti sprejeto. 36 oziroma 37 eh, za proti zavrnjeno. 38 za proti zavrnjeno. 39 za proti zavrnjeno. 40 za proti zavrnjeno proti sprejeta. 41 za proti sprejeta. 42 za proti sprejeta. 43 za proti sprejeta. Kompromis 3 za proti sprejeta. Sledi 45 za proti sprejeta. Zdi se mi, da je to zavrnjeno. 45 ali želite elektronsko preveriti glasovanje. Dobro, elektronsko glasujemo o amanmaju 45. Začete glasovanja. Ecco, votato tutti. 26 contrari. 29 eh, za, 26 plus 1 proti. 29 plus 1 za se pravi, da je to sprejeto, 45 eh, sprejeto, amandma, ustni amandma 2 za. Gospa Boskot, prosim. Hvala lepa. V imenu um, skupine SD e bi predlagala naslednjo spremembo ustnemu amantmaju 2, torej da bi spremenili whereas several EU member states have still not ratified the SAA Does delaying European European integration process, whereas this uh, member states should proceed with ratification without any further delay? Parola relatore. Eh, poročevalka. Sem proti eh, temu predlogu, če bi šlo za mojo državo, bi, je, bi jo tudi imenovala. Tisti, ki tega niso storili, te je treba tudi imenovati. To je mogoče spodbuda za nje, da uh, Eh, so bolj aktivni. Torej, jaz sem zato, da sprejmemo predlog takšen, kot je, ker imenujemo tiste, za katere gre. Torej, moj ustni amandman ne ostane takšen, kot je. Dobro, bomo glasovali o ustnem predlogu spremembe dve eh, v prvotni obliki za, proti, sprejeto. In zato tudi ni treba glasovati o eh, amandmaju, ki smo ga slišali. 48 eh, zavrnjeno, 49 za, proti, sprejeto, 50 za, proti, sprejeto. Kompromis 4 za, proti sprejeto. Kompromis 5 za, proti sprejeto. 54 za, proti sprejeto. Če se strinjate, bi sedaj glasovali v bloku o prvih dveh amandmajih uvodnih izjav. Amandma 4 za, proti zabrnjeno. 5 je umaknjen. Končno glasovanje, elektronsko glasovanje. Začetek glasovanja. koniec głosowania. Osmin 40 za, 5 proti, oziroma 50 eh, jih je za. Čestitamo poročevalki. Uh, abbiamo un'altra. Le di naslednje glasovanje. Eh, in sicer gre za eh, instrument financiranja za spodbojanje demokracije MNM 1, 2 in 3 eh, v bloku za proti sprejeto. 4 je umaknjen, potem 9 za proti sprejeto, 5 umaknjen, 10 za proti sprejeto proti sprejeto, sedem za, proti zavrnjeno, osem in šest sta omaknjena, enajst za, proti sprejeto, dvanajst za, proti sprejeto, trinajst za, proti sprejeto. Sledi elektronsko glasovanje o poročilu, ki s temi spremembami začete glasovanja. Kjuza. Konec glasovanja. Quarente. 45 plus 2 sta, so za, en proti 6 vzdržanih sprijeto elektronsko glasovanje o zakonodajni resoluciji, začetek glasovanja. Torej, nekateri kolegi še niso glasovali. Mogoče kdo tudi ni prinesel sabo kartice. Uh, 46 plus 2, 48 za, 1 proti 4 je vzdržani. Čestitamo poročevalki, to je seveda sprejeto. Sedaj pa sledi mnenje o Pakistanu, samo en amandma za, proti, zavrnjeno. Sedaj le, sledi oziroma elektronsko glasovanje o edinem amandmaju. Odpiram glasovanja o predlogu spremembe 1. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Dobro, 30, 32 za, 20 proti, eh, to je sprejeto, amanma je sprejet. Sedaj pa elektronsko glasovanje o resoluciji začete glasovanja. Glasujte, prosim, še 20 kolegov manjka približno. Torej. Eh, ne, mogoče kdo pozabo doma kartico in ne glasuje. E, eh, 54 kartic in samo 40 eh, oddanih glasov oziroma 38 plus 2 sta za, 10 proti, čestitke poročevalki. Sprejeto, sledi tehnični premor. 50, eh, za 5 minut bomo prekinili sestanek. Onorevole Kilnisen vuole intervenire. Prego. Je vous remercie. Eh, gospa Kilnilson, hvala. Hotela sem samo povedati, da sem razočarana nad to odločitvijo. E, sicer stvar še ni pa vsem rešena, Libe bo mogoče še zauzel stališče, ampak poslanci so danes e, izgubili zgodovinsko priložnost, da bi bili malo bolj pogumni. Zdi se mi zelo škoda in obžalujem. In mnoge nevladne organizacije za človekove pravice se ne strinjajo z izidom glasovanja. Škoda, da je, bilo tako, da je tak rezultat. Imamo konkretne primere, ki jih lahko citiramo. In škoda se ime gospe Malström sedaj asocira z besedilom, ki samo malenkostno brani človekove pravice. Torej, to je bil sedaj komentar na glasovanje sedaj pa pet minut eh, za uh, tehnični premor, da se pripravi dvorana za naslednjo točko na dnevnem redu. e poi parla e poi bene se gentilmente volete prosim da sedete na svoja mesta tako da bomo lahko obravnavali točko na dnevnem redu v zvezi z, torej izmenjava mnen uh, o položaju v Gazi po Eh, napadu na ladje s humanitarno pomočjo in po smrti nekaterih aktivistov. Moram povedati pred eh, začetkom izmenjave mnen, da je na zahtevo političnega odbora za varnost, torej da bo izmenjava mnen, potekala v dveh delih. Sicer v prisotnosti veleposlanika eh, Kurjela in veleposlanika Fernandez Ariesa. Torej, eh, s tem postopkom smo se strinjali v prvem, prvi fazi in ta se bo začela z uvodom veleposlanika Fernandez Ariesa ki bo predstavil evropsko stališče, ki temelji na izjavah visoke predstavnice, torej potem bo sledila razprava in potem bo spregovoril veleposlanik Kurjel in potem boste imeli možnost postaviti vprašanja in podati komentarje. Nimam ničesar drugega dodati in veselim se prispevkov obih gostov in potem tudi razprave, ki bo sledila. Najprej dajem besedo veleposlaniku Fernandesu Ariesu. Prosim. Hvala, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, da ste me povabili v odbor AFET. Da povem nekaj v povezavi s tem, kako se je Evropska unija odzvala na incidente, ki so se zgodili včeraj zgodaj zjutraj, ko je bila napadena ladja za človekoljubno pomočjo, ki je skušala doseči gazo. Naj vam povem, da sem danes tukaj tudi v imenu visoke predstavnice, v imenu nje bom podal izjavo in tudi predsedoval sem sestankom, se ki smo jih imeli včeraj in danes v povezavi s to zadevo. Naj vam najprej povem nekaj besed o tem, kakšen je bil, kakšne so bile neposredne posledice tega incidenta in kako se je EU odzvala. Catherine Ashton je samo nekaj ur kasneje spostavila stik z različnimi akteri, z zunanjim ministrom Libermanom, potem je stopila v stik tudi z premijem Fajadom palestinskih oblasti, z palestinskim veleposlanikom. v njenem imenu ga je poklical šef eh, kabineta Catherine Ashton. PCS je pozvala k hitremu sestanku, zato da bi sestavili izjavo, ki bi uskladila različne odzive in elemente, eh, ki bi predstavili stališče Evropske unije glede tega, kaj se je zgodilo. To je bil hiter uh, odziv visoke predstavnice. Uh, pozvala je Evropsko unijo naj, naj uh, sprejme stališče Evropske unije in to smo tudi naredili včeraj v predsedstvu Varnostnega sveta. Odziv je bil tudi precej oster, kajti incident je bil zelo tragičen. Besedilo izjave je bilo razdeljeno in uh, verjetno ste besedilo prebrali. Elementi besedila so naslednji. Najprej obžalujemo izgubo življen in uh, prav tako izražamo sožalje družinam žrtev. Obsojamo uporabo nasilja, ki je privedlo do tako visokega števila žrtev in pozivamo k hitri in pa nepristranski preiskavi teh incidentov. Še troj elementov je v izjavi. Najprej pozivamo in spodbujamo vse strani naj se vzdržijo nasilja in incidentov vsakršne vrste. Prav tako zahtevamo od izraelskih oblasti, da naj državam članicam ponudijo polni dostop do vseh državljanov, ki so bili udeleženi v tem incidentu. Na koncu izjave Evropska unija tudi spominja na svoje zaveze in pa stališča glede eh, zaprtja območja Gaze. O tem bom nekaj spregovoril kasneje. To je bil prvi odziv. Temu odzivu je sledila še ena izjava, ki je bila podana danes zjutraj skupaj z mm, zunanjim ministrom Lavrovom v Rostovu na robu srečanja med Evropsko unijo in Rusijo. Še ena izjava je bila podana eh, opovdan, podal jo je gospod eh, Van Rompuy. Ehm, potem smo imeli tudi različne izjave in pa odzive v različnih uh, forumih Združenih narodov. Uh, ob prvih eh, odzivih moramo upoštevati, da bodo politične in pa diplomatske posledice tega incidenta zelo resne. Palestinci uh, govorijo o koncu neposrednih pogajanj, vendar pa bodo diplomatske posledice uh, resnejše. Uh, Eh, to je škodilo odnosom z ključnimi partnerji Izraela, kot naprimer eh, z Turčijo. Eh, ti odnosi se bodo poslabšali in verjetno se ne bodo kmalo spet izboljšali. Potem bo to imelo vpliv tudi na Egipt, na njega bodo pritisnili, da naj odpre prehod Rafa. vendar pa morajo biti te diplomatske posledice eh, kar se da eh, v majhnem obsegu. Videli smo odzive eh, na, v medijih, videli smo proteste in zato smo v izjavi zapisali, da se naj vse strani vzdržijo možnega nasilja. Vsi akteri bi morali preprečiti naslednje, naslednje um, um, pojave nasilja in bi morali nadaljevati z, odgovori, z, z pogovori. Evropska unija skozi svoje predstavnike bila v stalnem stiku z različnimi člani kvarteta. Včeraj so potekali nekateri pogovori in konference, danes se je kvartet dogovoril in tudi bilateralno so se članice kvarteta dogovorile o tem, naprimer eh, Lavrov in pa Katrin Ashton v Rostovu, kakor sem že omenil. Potem smo bili v stiku z eh, ZDA, z Združenimi narodi. In eh, kvartet se je dogovoril o naslednjem. Potrebno je kar se da hitro sklicati, morda julija, naslednje ministersko srečanje. trenutno so se vse članice kvarteta strinjale z vsemi elementi, ki so omenjeni v včerajšnji izjavi Evropske unije. Eh, potem še tretje, kar bi želel danes povedati, pa je nekaj o tem, kakšne bi lahko bile dolgoročne posledice teh dogodkov. Poleg neposrednih eh, posledic se lahko naučimo tudi dolgoročnejših lekcij. Prvič, to je bilo tudi jasno izraženo v včerajšnji izjavi, Evropska unija ne more sprejeti te nadaljevanja politike zaprtja območja gaze. To je kontraproduktivno. Potrebno je odpreti mejne prehode za običajen promet z, in pa z ustreznim mednarodnim nadzorom. Zaveza Evropske unije je dolgoročna. Evropska unija je zavezana temu, da se odpre in pa upravlja eh, mejni prehod v Rafi. Naša misija je tukaj še vedno živa. Eh, čeprav je morda eh, nekoliko mirujoča trenutno, ampak misija lahko ponovno steče, kakor eh, hitro se bodo udeležene strani odločile za to. Moramo rešiti stalno, moramo najti tudi stalno rešitev za gazo. Potrebno je spremeniti politiko do gaze. Ta problem je političen in zato zahteva tudi politično rešitev po tem incidentu ne moremo še naprej ignorirati gaze. Tukaj se bom, gospod predsednik, z vašim dovoljenjem ustavil. Hvala, gospod veleposlanik. Sedaj pa ima besedo gospod Salafranka, po možnosti samo dve minuti. Hvala lepa. Najprej eh, se zahvaljujem eh, predstavniku, da je tako hitro predstavil stališče visoke predstavnice. In eh, tudi v imenu naše politične stranke bi želel povedati, da eh, obžalujem incidente, ki so se zgodili. Prav gotovo je težko narediti kaj drugega, kot pa popolnoma obsoditi to, kar se je zgodilo. Seveda pa ne smemo preveč obsojati, preden ne prisluhnemo tudi druge strani, zato se vam tudi veleposlanik, da se nam bo pridružil. Zakaj se je vse skupaj zgodilo? Glavni razlog za to je embargo uh, za promet v gazo. In moramo se vprašati tudi, kaj se zgodi, če se organizira neko akcijo, sicer z dobrim namenom, ampak potem vse skupaj eskalira. Uh, Eh, govorili ste o smrtnih primerjih, o izolaciji, eh, o pomankanju podpore strani ZDA, umik turškega veleposlanika, govorili ste tudi o posledicah na drugih področjih. Ravno smo slišali tudi iranskega zunanjega ministra. In lahko vidimo, kako resne posledice, mednarodne posledice imajo takšni hudi incidentje. Zanima me, predsedujoči, koliko državljanov Evropske unije je bilo prizadetih v incidentu. Potem mislim, da ni dovoljšna samo konzularna uh, pomoč, ampak uh, tudi uh, sprememba politike do gaze. Ali to pomeni tudi to, da bo Hamas kot. Uh, teroristična organizacija umaknjena za seznama terorističnih organizacij? Eh, inter... Hvala, gospod Cela Franka. Gospod Munic je na vrsti naslednji dve minuti. Eh, eh, Hvala lepa predsedstvu Varnostnega sveta in pa španskemu predsedstvu. Po teh resnih uh, incidentih v mednarodnih vodah je zadnje, kar potrebuje vlada, še dodatno destabilizacijo. Če Evropska unija da Izraelu možnost, da vse skupaj eh, pojasni ta dogodek, je v naših eh, očeh kršenje mednarodnega prava in agresija. Eh, po našem mnenju gre tukaj za, kršen, za kršenje pomorskega prava in humanitarnega prava. Eh, Izrael prav gotovo želi ohraniti svojo varnost, ampak to ne more narediti v nasprotju z mednarodnim pravom in se ne sme odločati za nekakšne piratska dejanja, za to, da, ohra, da se zavaruje. Gre tudi za to, da moramo ponovno začeti z eh, miroljubnim eh, procesom, tako da bo ta, kar se da, hitro zaključen. Prav tako moramo zahtevati eh, konec zaprtja območja gaze. To se mora končati. Poslanka Nejc, dve minuti. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Evropska unija je ponovila svoje obsojanje blokade gaze in večkrat smo pozvali k temu, naj se to blokado umakne, predvsem zaradi eh, humanitarnih razlogov, pa tudi iz političnih razlogov. Tragični dogodki zadnjih dni so spet pokazali, da se razmere, kakršne so, ne morejo nadaljevati. To bi imelo zelo hude in resne posledice. Ni potrebno posebej povdarjati, da moja politična skupina popolnoma obsoja napad, mm, ki ga je izvedel Izrael na ladjo človekoljubno pomočjo in zanima me, ali svet za varnost lahko potrdi, ali se ta incident zgodil v mednarodnih vodah, kajti potem je ta agresija bila še hujša zaradi mednarodnega prava. Poslanka Kim Nilsen, dve minuti. Hvala lepa. Sama sem eh, s kolegi že obiskala Gazo. Izraelske oblasti so zaprle gazo leta 2009, zato smo preko Egipta obiskali gazo. Prvi sem šla tja in sedaj vem, zakaj Izrael ni želel, da obiščemo to območje. Življenje v tem getu je popolnoma neuzdržno, eh, škandalozno je imeti zaprte vse te ljudi eh, več kot 50 odstotkov ljudi je mlajših od 18 let, zato tudi jih ne moremo obtožiti, da so napačno glasovali v volitvah pred tremi leti. V Gazi imaš samo pravico do tega, da preživiš, ne pa do tega, da živiš. Tragedija, ki se je zgodila za to miroljubno ladjo, eh, zato smo odgovorni tudi mi. Politiki smo odgovorni evropske vlade, Evropska unija. Gre za pomankanje političnega poguma, eh, ko gre za razmere v Gazi in za situacijo palestincev kot takšnih. Zelo malo pogumnih stališč je bilo zauzetih. Zato državljani jemljajo življenja v svoje roke in eh, Zato prihaja do takšnih incidentov. Vse skupaj je škandalozno. Videli smo ta proces uh, bojkota. Zakaj eh, je prišlo do tega bojkota? Eh, mi prav tako eh, nismo poskrbeli za sledljivost proizvodov, ki, ki prihajajo v Evropsko unijo in ali ti prihajajo iz okupiranih območij. In zato potrebujemo več političnega poguma upamo, da bo do smrti teh uh, pacifistov, eh, mirovnikov nas končno pripeljalo do tega, da bomo potegnili pod vse skupaj črto in končali nekaznovanost Izraela. Seveda tudi naša stranka obsoja izgubo nedolžnih življenj, ampak jasno mi je tudi to, da. EDF eh, ni Mm, predvideva uporabo nasilja od vsega začetka. Eh, eh, Izrael ni predvideval uporabo nasilja in na več kot 5 do 6 na teh ladji, na večini teh ladij ni prišlo do nasilja in Izrael je tudi IHH, torej to organizacijo, opozoril, da naj ne uh, usmeri ladje v Gazo. Izrael meni, da je bila njegova blokada uh, zakonita, sam ne poznam popolnoma pomorskega prava, uh, ampak vem, da Izrael ni deloval z uh, slabim namenom. Uh, Izrael ne predpoveduje človekoljubni pomoči, da bi prišla v gazo. Eh, za nasilje so se odločili šele, ko so bili njihovi vojaki ogroženi na ladji, saj so bili napadeni z palicami in z, no, z nožmi in prav tako so vojakom bile vzete dve puški. In pravica vsakega uh, vojaka je, da se brani. Če pa je bilo uporabljeno nesorazmerno nasilje, potem eh, zahtevam preiskavo strani eh, izraelske vlade in vojaške sile morajo biti tudi obsojene, če je bila uporaba nasilja nesorazmerna. Um, osnova, eh, torej, uh, sedaj imamo tudi jasne posnetke, da so uh, tako imenovani miroljubni protestniki je tudi pozivali k džihadu in pa k nasilju. Prisotnost otrok in pa žensk na teh ladjah v polnem vedenju, da bi se lahko zgodilo nasilje, je eh, tudi nekaj, kar obsojamo obžalujemo seveda izgubo življenj in mislimo, da je potrebno te izgube življenj polnoma raziskati in vsak, ki je deloval v neskladju z zakonom, mora biti kaznovan. Ampak eh, Izrael se sooča z hudimi grožami in ne more tvegati, da bi nadaljno orožje prišlo v Gaza, v roke Hamasu, ki je, če se spomnite, turistična organizacija, ki jo prepoveduje EU. Eh, Egipt in pa Izrael sta zelo ogrožena z strani eh, Hamasa. Grazie. Hvala, gospod Tanok. Kolega Mejar, dve minuti. V prvem lugar, ker je rendil homenaje publiko in el parlamento. Hvala lepa. Uh, naša skupina želi izraziti sožalje družinam vseh tistih, ki so vzgibili življenje. V, torej izguba življenj teh e, aktivistov, ki so želeli dostaviti človekoljubno pomoč v Gazi. Evropska unija se je odzvala na e, ta humanitarni e, incident in izraelska vlada, roke izraelske vlade so krvave ta zločin ne sme biti nekaznovan. Evropska unija ima dovolj sredstev za to, da pomaga zagotoviti, da bo izraelska vlada prevzela svojo politično in pa kazensko odgovornost. To je bil jasen, jasno dejanje agresije v neskladju z mednarodnim pravom in to je nekaj, na kar smo že navajeni strani izraelske vlade. Nis, niso izpolnjevali niti pogodbe, ki so jih uh, ki so jih dosedaj podpisali, naprimer sporazum iz Indianapolisa. Upam, da bomo imeli tudi razpravo z pobudo za resolucijo. Zahtevam tudi eh, razpravo z končno resolucijo v Štrasburu, tako da bodo se vse politične skupine lahko odločile za, obsoj, za to, na kakšen način želijo obsoditi ta dogodek če želi imeti Evropska unija vlogo v mednarodni skupnosti, mora zahtevati, da se spoštuje mednarodno pravo. Zakaj nismo podali izjave tudi, ki bi branila o, človekove pravice? Eh, več eh, Toliko ljudi je bilo že eh, ubitih, da je potrebna neposredna reakcija strani Evropske unije. V naši vlični skupini bomo skušali uresničiti naše obsojanje tudi v obliki resolucije. To je bil prvi krok vprašanj. Sedaj dobi besedo veleposlanik gospod Fernandez in potem bo spregovoril eh, izraelski veleposlanik. Hvala lepa. Eh, ne bom odgovarjal na komentarje, ampak na vprašanja, ki so mi bila postavljena. Eh, seveda moramo dati dovolj časa za odgovor tudi veleposlaniku. Gospod Safranka me je vprašal, povprašal o številu evropskih državljanov, ki so bili pridržani in se nahajajo v Izraelu. V skladu z našimi informacijami to ni popolnoma jasno, ampak vemo, da je kar nekaj evropskih državljanov bilo na ladjah, ki so bile namenjene v gazo. ljudje so bili prepeljani v pristanišče Aštot in odtot v zapor. Nekateri so zahtevali vrnitev v njihove domovine, nekateri pa niso želeli podati nekakršnih informacij. odločili so se za tako imenovani pasivni odpor. Če bi torej bili prepeljani pred sodišča, potem bi v skladu z mojimi informacijami in pa na osnovi um, pogovorov z Tel Avivom um, jim bo torej um, Izrael dovolil, da zapustijo državo. Po mojih informacijah je bilo na, v incidentu prizadetih približno 50 državljanov, eh, evropskih državljanov, nekateri so še vedno pridržani, nekateri so že bili, eh, so se vrnili v svoje domovine, domovine oziroma se bo to kmalo zgodilo. Um, imam tudi podatke o državljanstvu teh um, evropskih državljanov. Uh, bilo je kar nekaj državljanov, katerih države nimajo uh, veleposlaništev v Izraelu, tako da njihovi državljani nimajo um, oziroma veleposlaništva nimajo dostopa do natančnih podatkov. Zato smo pozvali Izrael, da naj dopusti uh, konzularni dostop in da naj poda informacije o državljani, ki so bili pridržani. Eh, potem, kar se tiče eh, Hamasa in njegovega statusa, eh, Evropska unija še vedno podpira sklepe sveta iz zadnjega decembra in pa izjave od 19. marca. Torej, zahtevamo še naprej tri kriterije, ki jih mora uh, Eh, izpolniti. Hamas mora priznati Izrael kot državo in pa spoštovati dogovore, ki so bili do sedaj podpisani. Eh, torej, evropsko stališče se tukaj ni spremenilo. Eh, potem me je ena izmed poslank spraševala, ali se je napad zgodil v mednarodnih vodah, v evropskih v, v izjavi govorimo o mednarodnih vodah, kajti v skladu z informacijami, ki smo jih dobili, je bila glavna ladja 62 nautičnih mil od uh, območja blokade. torej 70 do 80 uh, eh, nautičnih mil od uh, obale Izraela ali Gaza, odvisno od tega, um, ehm, z katerega kraja gledamo. Torej dejansko se ladja nahajala v mednarodnih vodah. Eh, potem postavljena so bila tudi vprašanja v povezavi z Gazo in o tem sem nekaj govoril že v vodoma. Torej, če eh, se lahko kaj naučimo iz tega tragičnega incidenta, potem je to dejstvo, da razmere v gazi morajo biti na dnevnem redu mednarodnih razprav. Svet mora sedaj, od sedaj naprej bolj resno jemati razmere v Gazi. Hvala, vele poslanik Fernandez. Sedaj pa dobi besedo vele poslanik Kurjel. Prosim, beseda je vaša. You, uh, members... Eh, hvala, gospod eh, predsednik, člani odbora. Kolegi iz predsedstva, gospe in gospodje, dobrodan in hvala za vabilo dogodki, do katerih je prišlo pred kratkim, niso bili enostavni za nikogar. Naj na začetku povem, da Izrael obžaluje izgubo življenj. Spremljali ste, kaj se je dogajalo. V času, ki mi je bil dodeljen, verjetno ne bom mogel omeniti vseh elementov, vendar se bom lotil vsaj nekaterih od njih, kar vam bo dalo osnovo, kar zadeva izraelsko stališče in izraelsko dilemo. Naj nekaj povem o tem, kar je povedal gospod Šimon Peres eh, včeraj zvečer. Dejal je, Hamas se je odločil preprečiti mir med palestinci in izraelci. Izrael je gazo evakuiral Hamas, je jo spremenil v bazo streljena na Izrael in sprožanja na stotine bomb proti izraelskim državljanom tihotapi, orožje in rakete po kopne skozi tunele in tudi preko zraka in morja. Treba je poskrbeti za ustrezno blaginjo državljanov, tudi Palestine, vendar Hamas dela ravno nasprotno. Španski ambasador je omenjal elemente, ki jih je pripravil Aki. Eh, ki jih je pripravil kvartet, to je osnova za vsakršno mirovno dogovarjanje. Hamase tega ne drži. Nismo dejali, da priznajo Izrael, ampak pravico Izraela, da obstaja, kajti drugače se nimamo o čemer pogajati. Izrael je demokratična država. In varuje pravice svojih državljanov, zato ne more sprejemati prihod tovrstnih ladij. Provokativna flota je bila namenjena podpreti Hamas in takšna podpora je hkrati podpora terorizmu in ogroža mir. To je povedal gospod Perez včeraj. Zdaj pa nekaj k uporabi mednarodnega prava. med Izraelom in Hamasom je stanje vojaškega spopada. Hamas je organizacija, ki je na seznamu terorističnih organizacij Evropske unije. Orožje se tihotabi tudi preko morja, zato je morska blokada uh, ustrezni ukrep v skladu z mednarodnim pravom. Tako se izvaja na morju tudi v mednarodnih vodah. Izrael je torej popolnoma spoštoval mednarodno pravo pri prepričevanju napredovanja flote. Podal bi tudi kratko eh, zakonsko oziroma pravno obrazložitev, ki vam jo bom posredoval preko predsedstva. Ukrep je bil torej izveden v skladu z mednarodnim pravom in eh, Izrael je tukaj popolnoma spoštoval vsa pravila mednarodnega prava v zadnjih eh, dnevih in mesecih eh, je bilo v, na različnih eh, nivojih povedano, kakšne odnose Izraela do te flote. Prišlo je do pozovijo, da prenesejo človekoljubno pomoč v Aškok in da pustijo preverbo. Dejali so, da naj bi bilo 10 eh, tisoč ton človekoljubne ljudi na ladjah. Naj pa povem, da Izrael dopušča prevoz eh, do 15 tisoč eh, ton človekoljubne pomoč v Gazo vsak teden. Vendar pa so se bolj odločali za provokacijo in nasilno provokacijo. Organizatori so dejali, da je osnovni cilj porušiti mm, pomorsko blokado. 27. maja so povedali eh, medijem, da ne gre za, dobave, za dobavo človekoljubne pomoči, ampak prebitje pomorske blokade. Izraelski vojaki so bili brutalno napadeni z jeklenimi palicami. Vojaki so imeli samo uh, orožje za streljanje z barvo in so imeli pištole samo za samo obrambo. Napadalci pa so uporabili eh, tudi uh, frače in uh, iklene palice. Nekaj vojakov je bilo resno ranjenih trije eh, srednje in to je pripeljalo tudi do smrtnih žrtev na drugi strani. Naj vam pokažem eh, segment eh, tega linčanja in fotografije, ki smo jih našli na krovo te ladje.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 No, no, non le do la parola. Non le do la parola. Ne, ne bom vam dal besede. Eh, pozneje dobite besedo. Prego, prego. Dopo l'ambasciatore può intervenire. Torej, najprej veleposlanik in potem boste dobili besedo vi, prosim. Kapur, ambasciatore. Gospod veleposlanik, prosim, eh, da nadaljujete. You can see in the photo the Na fotografiji lahko vidite orožje, ki smo ga zasegli v pristanišču. Iz dvorane se je slišal, zakaj ne bi temu verjeli. Se ni mogoče potrditi istovetnost teh eh, fotografij. Veliko razlogov je za to, da bi Izrael v tem lagal. E, per favore, avete la parola. Prosim vas. Uh, ko vam dam besedo, lahko govorite. Moramo se tu držati določenega reda. Sedaj bo veleposlanik končal svoj eh, prispevek in potem lahko postavite vprašanja in protestirate in tako naprej. Ampak sedaj nadaljuje gospod veleposlanik. Kratko bom zaključil. Gospin gospodje, kakšni so to mirovni aktivisti, ki se oborožijo z noži, jeklenimi palicami in tako naprej. Gre za skupino ljudi, ki prihajajo iz različnih eh, delov sveta. Večina se imenujejo aktivisti za človekove pravice, vendar pa ne omenjajo napade Hamasa na izraelske civiliste. gre tudi za zadiranje neodvisnih medijev, prišlo je tudi do blokade različnih političnih nasprotnikov. Ko ste bili v Gazi, ne vem, če ste to videli, ampak takšna realnost. To ni bila miroljubna humanitarna misija, šlo je za provokacijo, ki se je končala smrtnim izidom. Zadeve se razvijajo in Izrael bo sodeloval v celoti pri preiskavi in poskrbel za potnike na ladjah. Komunitarna pomoč se prenaša v gazo po ustreznih kontrolah. Naj na koncu povem, da bi se morali vsi osredotočiti na zadeve, ki lahko izboljšajo odnose med nami in palestinci in spodbudili. Eh, približevalne razgovore, ki so se pred kratkim začeli. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, gospod veleposlanik. Besedo ima kolegica Oman Reuten, dve minuti. Gospod eh, predsednik, če gospod veleposlanik meni, da so me te slike pripričale, potem eh, je udaril mimo. Tukaj ne vidim eh, nobenega orožja, to bi lahko bili tudi noži, ki so namenjeni pripravljanju hrane. Če bi to bilo orožje, bi bilo nekaj drugega. Pa tudi, če bi bilo to orožje, še vedno ne bi bilo dopustno pobiti ljudi na tej ladji. V Gazi živijo ljudje, tudi otroci, tudi revni in vsi pod eh, nemogočimi pogoji. In z vašo politiko te ljudi potiskate v roke Hamasa. Kar zahtevam od komisije, je nekaj. Lahko govorite, da je treba odpraviti blokado, ampak če ta blokada ne bo odpravljena, kaj bomo potem storili kot Evropska unija? To je vprašanje za komisijo. Ne zahteva. Drugič, eh, ta preiskava, pri kateri je treba sodelovati. Boste sodelovali, gospod veleposlanik, pri preiskavi ali bo enako kot priporočilo Goldstone? In ta konzularni dostop, je to zdaj rešeno ali ne? To so moje vprašanje. Hvala, kolegici Oman Reuten. Kolega Panceri, dve minute. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da ne moremo na to gledati kot na incident in strinjam se s tem, da ne zadostujejo samo neke izjave. Mi smo bili tam na obisku in videli smo resne probleme, tri, ki tudi ovirajo eh, mirovni proces, predvsem tudi blokado gaze. Treba je predvsem zagotoviti obima stranima varnost. Izraelcem smo rekli, da smo pripravljeni eh, tudi prispevati k temu. In to, kar se je zgodilo, je politična neumnost. Eh, s tem, torej, če to ni politična neumnost, potem ne vem, kaj drugega naj bi to bilo. Eh, kaj ti s tem dobivajo premoč samo skrajne sile, radikalne sile. Pre, eh, torej moramo jasno obsoditi uh, usmrtitev civilistov. Vendar eh, moramo tudi reči, da je, smo bili priča brutalnemu dile, diletantizmu pri vsem tem in mednarodna preiskava bo morala ugotoviti, eh, kaj se je zgodilo. Dejstvo je, da so umrle, ljud, umrli ljudje na tej uh, ladji. Uh, In uh, tu uh, mor, se mora angažirati tudi Evropska unija, kaj ti kaže se, da eh, Združene države in tudi Evropska unija eh, ne ravnajo ustrezno odločno. Treba je zavezati obe strani, da začneta neposredna pogajanja. Eh, tako eh, bo možno neposreden dialog. Eh, Eh, eh, kaj ti sicer bi lahko ta regija, če ne bomo dejavni, bi se lahko zgodilo, da Evropa ne bo imela uh, nobene vloge več pri reševanju tega konflikta. Hvala. Eh, gospod kolega Bajgl, dve minuti. Ja, Hvala, gospod predsednik. Izrael ravna tako, kot ravna, zato ker ima občutek, da nima prijateljev v svetu in da je izoliran in da mu vsi želijo nekaj slabega. Nažalost smo tudi pred del odhodom delegacije v Palestino, v kateri sem bil član, imeli poskus v tej hiši, v tem parlamentu vnaprej diskreditirati nas, člane delegacije, kot kot ljudi, ki so neprijazni in krivični do Izraela. To je slaba praksa in nam gotovo zamegljuje pogled na resnično stanje. Je pa vprašanje, kako odgovoriti na ta občutek Izraela, da je osamljen. Mislim, da je naša dožnost, da je dožnost demokratičnega sveta zagotoviti Izraelu občutek varnosti. Ta občutek je seveda treba pomagati zagotoviti tudi sosedom Izraela. To je osnovna ideja dveh držav, palestinske in izraelske, ki naj živita druga ob drugi v medsebojnem spoštovanju in miru. Nažalost, nimamo problema samo v Gazi. Ta problem smo videli in bomo verjetno še veliko govorili o njem. Zame je še večji problem, ali pa vsaj tako velik, stanje na Zahodnem bregu, dejstvo, da se nadaljuje gradnja, gradnja eh, eh, nas, izraelskih naselij, dejstvo, da se gradi postopoma sistem ciničnega apartheida, ki bo jutri povzročil iste težave, kot se dogajajo danes v zvezi z gazo. Hvala lepa. Grazie, onorevole. Hvala, kolega Weigl. Kolega Žolid, dve minuti.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 nasilje bistveno zmanjšalo. To smo tudi ugotovili. Ugotovili smo, kako živijo v Gazi, kakšne so omejitve, naprimer omejitev ribiške cone, znotraj cone 3 km ne smejo ribariti, zaradi tega, ker je Izrael omejil ribiško eh, cono. Videli smo, kako živijo otroci. In žal mi je, da nimam fotografij tukaj da bi vam pokazala, kako ti ljudje živijo. Otrokom so amputirali ude in vse te zadeve smo videli na lastne oči. Komunikacija je veliki ziv. Nimamo razloga, da bi verjeli, da so slike, ki smo jih pravkar videli, avtentične, zato potrebujemo neodvisno mednarodno preiskavo. To je nujno potrebno, da bi ugotovili, kaj se dejansko zgodilo. Poleg tega bi predlagala, da Evropska unija stopi svoje pasivne vloge in postane aktivni akter. Tako da jasno pove, da je Izrael tokrat šel predaleč in da je nujno potrebno zamrzniti vse sporazume, ki jih imamo za. Izraelom v pričakovanju rezultatov preiskave tudi pri OECD-u. Moramo ustrajati na, to, na tem, da smo skeptični glede pristopanja Izraela temu ritnemu klubu in da smo tukaj zadržani, dokler mislim, so rešene zadeve. Hvala kollega Atkins dve minuti. Pred 50-60 leti smo, so nas okupirali teroristi Kerjata res in gospod Begin, tudi Ira in njeni člani. V oši fazi smo se začeli z njimi pogovarjati, a ni že skrajni čas, da Evropska unija prevzame vodilno vlogo in prizna Hamas, da Hamas igra pomembno vlogo v tem delu sveta. Ko smo bili prejšnji decembr pa s palestinsko delegacijo, tam smo ugotovili, da so to najostrejši nasprotniki oziroma najostrejši akterje. Kar zadeva kvartet, se mi zdi to zelo draga izguba časa. Kar zadeva Evropsko unijo, bi morali zagotoviti, da ta kvartet nekaj naredi, kot pa da samo nekaj govorijo, kar gospod Blair rad počne. Zato bi morali spodbujati uh, vodstveno na nalogo, ne pa samo neko odlašanje. V Gazi je prišlo do pretirane reakcije, prišlo je do težav z stavbami, ko je, tam, ko je bil tam eh, gospod Biden in zdaj ta napad. Vse to kaže, da Izrael izgublja eh, svojo kompetentnost, eh, če nič drugega. Sveda pa priznavam, da se Izrael čuti ogroženega in če se čuti ogroženega, bodo odreagirali pretirano in tukaj lahko Evropski parlament nekaj naredi s tem, da zagotovi pogajanja z Hamasom, da se lotimo eh, teh problemov, pogledamo v prihodnost eh, ljudi, ki živijo v Gazi in palestincev nasploh. Hvala, kolega Atkins. Kolegica Lösing, dve minuti. Hvala lepa. Povedati moram, da mi je težko pri vseh teh eh, eh provokacijah za propagandnim filmom ostati pri faktih eh, članice nemškega parlamenta so bili tudi na tej ladi, če jih primerjate z nasilno rajo, potem je to neprimerno in nepredstavljivo. Obi ženski sta se danes vrnili in sta poročali o marsičem. Poročali sta naprimer o tem, da je še 40 ljudi v zaporih, te ljudi pretepajo in zelo slabo z njimi ravnajo. Ugotovila sem, da so vse izjave tudi strani Evropskega parlamenta gledajo na zadevo, kot da je zadeva zdaj zaključena, vendar pa temu ni tako. Ljudje so še vedno v zaporu in zato bi prosila, da podamo predloge glede tega, kako bo Evropski parlament izvajal pritisk mm, za to, da bi te osebe čim prej prišle domov in dobile ustrezno oskrbo. Zanima me, kaj se trenutno dogaja za temi ljudmi, kako jih oskrbujejo in kako ne bi šlo naprej. Še nekaj drugega. Danes smo večkrat slišali, da gre za podporo terorizmu. Nisem še slišala, da bi kdaj eh, pozivali eh, k temu, da bi uporabljali invalidske eh, vozičke v nasilne namene. Ne vem, a je to mišljeno pri humanitarni pomoči, kaj se bo z njo zgodilo v Gazi. Hvala. Uh collega Madelina. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik heb uh, eigenlijk een, uh, een korte vraag, maar dat zal uit het. Imam zelo kratko uh, vprašanje. Preiskava bo zadeve še pokazala. Film me je zelo prepričal. Ljudje uh, videli smo, da se vojaki dejansko borijo za življenje na ladji z tako imenovanimi mirovnimi aktivisti. Uh, mir ne bomo dosegli z. Uh, tem, da bomo napadali vojake. Film se mi je zdel zelo prepričljiv. Se pa sprašujem, a so te smrtne žrtve nastale pri samoobrambi, se so se morale tudi braniti. Torej, ali so te žrtve, eh, žrtve samoobrambe izraelskih vojakov? Medna. Hvala, kolega Madlinar. Sedaj pa ima spet besedo vele poslani Kurjel, ki se bo odzval na to, kar je slišal. Prosim. Thank you, Mr. Chairman. I would... Hvala lepa. Na vsak način bom prenesel moji vladi reakcije iz tega srečanja in povedal, vse, kar ste povedali tudi vi. Ne začnem z odnosom Izraelija Evropska unija in odgovorim nekaj gospodu Vajlu glede obiska v Izraelu. Mogoče gre za tehnični problem, ampak eh, naslov celotnega programa je bil zavajajoč. Napisajo v Izrael in palestinska ozemlja. Šlo pa je za obisk palestinskih ozemelj. Kar pomeni, da se z Izraeljem ukvarjate samo z palestinskega zornega kota. In eh, ste imeli sestanke z Izraelom o palestinskem vprašanju. Če želite sodelovati z Izraelom, se ukvarjate z Izraelom. Poglejte njihove institucije, poglejte si civilno družbo Izraelcev ne morete osredotočiti sodelovanje samo na eno vprašanje, s katerim se ukvarjate tukaj. Vem, da je to palestinsko vprašanje zelo pomembno, ne smemo ga zapostavljati, vendar pa se morate ukvarjati tudi z Izraelci, namesto da jih samo obsojate. To je moja prva pripomba. Druga pripomba. Odgovor na prvo vprašanje. Izrael bo izvedel ustrezne preiskave, to vedno počnemo. To je bil nepričakovan rezultat. Nismo nameravali imeti smrtnih žrtev pri tej operaciji. In brez dvoma bo Izrael že eh, zase opravil ustrezno preiskavo. Kar zadeva gospod Žuli. Omenjali ste stanje, kar zadeva medicinsko oskrbo in eh, zdravstveno stanje v Gazi, ljudi v Gazi. Eh, ne morem upisovati celotno razmerje med eh, Izraelom in Gazo. Imamo pa medicinski koridor. 10 tisoč ljudi je samo v letu 2000 obravnavanih palestincev v Izraelu. Izrael ohranja koridor za prevoz palestincev v zdravstvene namene iz eh, Gaze z 200 eh, zdravstvenimi delavci. Ogromno denarja tudi posvečamo za oskrbo eh, palestincev. Torej, nismo ravnodušni do trpljenja ljudi v Gazi. Vendar pa so mm, tukaj v igri tudi drugi problemi, kar pa zadeva Hamas. Lahko prepričate Hamas da sprejme ustrezni aki, če govorim z vašim jezikom. Kaj zahtevamo? Priznavanje pravice Izraela do obstoja. Govorimo o rešitvi dveh držav. Drugače se nimamo kaj pogovarjati. Če Hamas traja na tem, da Izrael nima pravice obstoja, potem govorimo o eni državi, palestinski državi. Drugič, eh, zavračamo nasilje. Kaj je lahko bolj osnovni pogoj kot to. In kar še zahtevamo, da se spoštujejo prej sklenjeni dogovori, tako da ne začenjamo z nule. Lahko Hamas pripričate, da spremete tri elemente. Vse se bomo mi pogovarjali z njim, ne pričakujemo, da se boste vi pogajali z njimi. Ne gre za vprašanje govoriti ali ne govoriti eh, s Hamasom, ampak eh, to, o čem bomo govorili s Hamasom. Zato se moramo držati načel kvarteta, če se ne počnete. Če si pogledate zadnje sklepe in izjave Evropske unije, tega ni bilo pred dvemi leti, tako da si mislijo, da je to eno in isto. Mi imamo svoje stališče, eh, imamo pravico do blokade in pri tem bomo tudi ostali. To so v osnovi moji komentarji in na vsak način pa eh, bom še naprej sodeloval z vami tudi Izrael. Bo sodeloval z vami. Obsoli so me, da nisem prišel k vam o prejšnjih eh, priložnostih eh, pri pripravi programa za obisk, nisem bil vabljen, drugače bi vam lahko svetoval, ampak zato me je treba povabiti. Hvala lepa. Bene, grazie signora Hvala, gospod veleposlanik. Sedaj eh, se lahko nadaljuje razprava. 18 jih je še upisanih na seznamu in pravzaprav eh, je čas za tolmačenje že potekel in zato vas prosim, da niste daljši od ene minute in da pa veste, komu postavljate vprašanje? Ali veleposlaniku Fernandesu ali Borjela? Borjelo, Kasulides, eno minuto. Hvala, predsednik. Hvala, predsednik. V tej ene minuti, ki jo imam na razpolago, bi želel najprej vprašati ambasadorja Fernandesa. Ko govorimo o neposredni in nepristranski preiskavi, sprašujem, kdo bo jo izvedel. Dejstvo je, da se je operacija zgodila v mednarodnih vodah. Ali to daje pravico Izraelu, da izvede preiskavo sam oziroma ali bo preiskava mednarodna ali bodo udeležene pri preiskavi vse prizadete strani. In še drugo vprašanje za izraelskega veleposlanika. Njemu se zahvaljujem, da se je tako hitro odzval našemu povabilu in uh, sprašujem ga, ali meni, da obstaja politična rešitev za problem blokade, blokade in da se istočasno spoštuje tudi prepoved tih otapljanja orožja, ne glede na to, kaj počne Hamas ali kaj ne počne. Hvala. Eno minuto. Kolegica Kopa. Hvala. Eh, ker vabi na pad eh, včeraj na miroljubno misijo v mednarodnih vodah, je primer piratstva, usmrtitev eh, pacifistov in ki so hoteli pomagati prebivalcem Gaze, so nespremljivo, nespremljivi in uh, tudi na osnovi mednarodnega prava želimo odgovore. Izraelska preiskava nam teh eh, odgovorov verjetno ne bo dala. Eh, gospa Eštelnova je tudi zahtevala mednarodno preiskavo in treba je pre, eh, tudi izpustiti vse iz zapora, ki ste jih zaprli in treba je na vsak način izvesti preiskavo tako, da bodo stvari pojasnenje. Drama prebivalcev v Gazi, to dramo je treba uh, ustaviti. Kolega Šak, eno minuto. Uh, kolega kolegica Šak, eno minuto. Would... Hvala lepa. Uh, mislila sem, da se znam že zaključen, zato sem delala nekaj drugega. Uh, Zanima me, ali bi veleposlanik lahko povedal nekaj več o odločitvah, ki so bile sprejete oziroma ki so bile predlagane za to, da bi spremenili smer flote in na čemu je temeljila odločitev, da se bo um, napadlo te ladje. Zanima me, kateri drugi ukrepi so bili um, sprejeti pred odločitvijo o napadu na ladje. Grazie, Hvala. Tre, kolega Tremopolos, eno minuto. Hvala, predsednik. Že lim predvsem povdariti pomen sobivanja. Sedaj, ko eh, je prišlo do tega napada, napada na flotiljo eh, z humanitarno pomočjo in tudi zdravili. In ker so pacifisti v zaporih in eh, so tudi se z njimi slabo ravna, eh, in tudi koordinator te misije je torej tudi z njim so slabo ravnali, pri nekomu so uporabljali elektrošok. Um, mislim, da je Izrael odgovoren uh, tudi za to, kar se dogaja s osebami, ki so v priporu in treba je zagotoviti takojšno tudi zdravstveno pomoč, da se uh, pomaga tistim, ki so v priporu in za katere se ne ve, eh, kaj se z njimi dogaja. Hvala. Res je, da smo pred izzivom kot Evropska unija. Gre za verodostojnost mehanizma, ki je z Lizbonsko pogodbo bil vzpostavljen za resno zunanjo politiko. Moramo se gibati v različnih smerih in sicer neodvisna preiskava, potem eh, tudi eh, premostitev blokade, potem ponovno vzpostavitev dialoga eh, za dosego miru in potem resna ocena tudi odnosov z Izraelom. Imam tri vprašanja veleposlaniku. Na filmu, ki smo ga videli, ste govorili o orožju. Torej, to je bilo orožje, o katerem govorite, ki bi služilo potem Hamasu in teroristom. Torej, odkrito rečeno, ali so mislili vojaki, ko so, so, ko so prišli na ladje, da jih bodo sprejeli z uh, cvetjem ali kaj. Kolega Tenok, vi ste na vrsti. Eh, želel sem še nekaj pojasniti. To ni noveno sodišče. Eh, slišali smo obtožbe, da izraelska vlada proizvaja lažne dokaze. Eh, kar je nezaslišeno. Moje vprašanje pa je ključno in mislim, da je dansko pomembno. Eh, torej, ob prvih poročilih je bilo ugotovljeno, da sta bile najdeni dve pištoli na ladi in da je bila vsaj ena pištola odzeta od izraelskega vojaka in je bila uporabljena za eh, za uh, grožnje izraelski vojski. Ali lahko ambasador potrdi, ali je bilo uh, ali je bilo eh, kakšna uporaba eh, izraelskega orožja na ladji proti izraelskim vojakom. Hvala. Eh, gospod Strifler, eno minuto. Spas Strifler. Hvala. Gospod veleposlanik, šokiralo me je, kar ste povedali na začetku. Rekli ste, da če se želi, eh, da se vzame resno Izrael, potem je treba sprejeti ustrezne ukrepe. Vendar velja tudi obratno. Če se evropskim poslancem onemogoči dostop, je to nesprejemljivo, kajti šlo je za mirok. Za, um, humanitarno pomoč, ki jo daje na voljo Evropska unija in zato mora biti vendarle zagotovljeno, da lahko poslanci eh, obiskuje, obiščejo to območje. Mi smo tam videli veliko bedo eh, in po, veleposlaniku želim povedati, da Hamasa podpira ta blokada, to je voda na mlin eh, Hamasa in zato nujno Zahtevamo umik te bloga, blokade v Jeruzalemu, sem srečala Izraelko, ki je rekla, da se sramuje za izraelsko politiko, kajti to je politika, ki ni eh, eh, dostojna eh, za to državo, gospod Civječ, eh, dve minuti. Ali baš zelo lahko eh, zdaj vyvolati emocije, bo... Torej, danes je zelo uh, lahko izraziti določena čustva, kajti vsi se strinjamo, da enostavno uh, ne ostaneš ravnodušen, ko uh, se preliva kri, ampak kljub temu gre tudi za politično vprašanje in to, kar predlaga svet, uh, se mi zdi sprejemljivo. Uh, torej, Sedaj imamo novo visoko predstavnico Eštonovo, ki naj bi se vključila v reševanje tega vprašanja. Tu razpravljamo eh, predvsem tudi za to, da se doseže mir. Po drugi strani pa imamo vojno. To, kar. Torej, ladje so bile namenjene v območje vojne in vse skupaj se je slabo končalo zato, ker so prišli izraelski vojaki, ker, ki so ravnali kot da bi bili v vojni in so uporabili nasilje proti civilistom. E, Turki e, iz drugih civilisti, pacifisti iz drugih držav so bili zraven. E, Danes je bil tu tudi iranski minister za zunanje zadeve in tudi on je tu povedal zelo hude stvari, s katerimi je provociral. Hvala kolega Sibječ in sedaj eh, kolega Teokarus. Eh, želim vam povedati, da bomo imeli do 6.45 popoln jezikovni režim, potem pa samo angliško, francosko, nemško, eh, eh, holandsko. Eh, poslušate pa lahko samo angliško in italijansko tolmačenje. Hvala, gospod predsednik. 2008 eh, sem bila na zelo majhni ladji in med bombardiranjem Gaze smo začeli s prevažanjem humanitarne pomoči v Gazo da bi s tem poslali tudi določene signale prebivalstvu in tudi Evropski uniji. 70 mil pred Haifo, ste nas potopili in francoska mornarica nas je rešila. Rekli ste, da v Gazo še naprej prihaja orožje iz morja. Sprašujem vas, zakaj e, vedno napadate e, ladje z miroljubnost, z humanitarno pomočjo, ne pa ladje z eh, orožjem? potem eh, dovolite mi tudi naslednjo pripombo, gospod predsednik. Dvi, dva eh, dneva potem, ko je se potopila ta naša ladja, smo zahtevali odprtje eh, pomorskega koridorja za gazo in situacija je bila podobna uh, kot danes. In kako je danes, gospod Talar, eno minuto? Eh, hvala lepa, predsednik. Moj komentar je namenjen eh, gospodu veleposlaniku, ker je omenil, da bo prenesel zadeve svoji vladi. Namreč prisliš, prišli smo do točke, ko izgleda, moramo prijatelji Izraela braniti državo Izrael pred njo samo. Gaza je z aktualno izraelsko politiko postala sinonim za geto. Naj si bo Sarajevski geto, naj si bo Vršavski geto, to je postal sinonim za geto. In naš tretma Gaze in palestincev, naš, izraelski, evropski, ameriški, je eden glavnih generatorjev napetosti in terorizma na Bližnjem vzhodu in celem svetu. Ta akcija je naredila več teroristov, kot jih kadarkoli lahko država Izrael prepreči. In moramo se vprašati, ali bomo to samo opazovali. Evropska unija mora aktivneje poseči, ne moremo le opazovati. Mi moramo pomagati Izraelu in palestincem, da ustanovijo državo Palestino, ki bo živela ob Izraelu in potem zavarujemo ti dve državi za dve generaciji, da boste se naučili živeti v miri. To je naloga naše generacije. Hvala lepa. Eh, gospa Flotre, eno minuto. Eh, Hvala. Da, torej imam samo nekaj zelo enostavnih vprašanj, eh, na katere lahko tudi zelo enostavno odgovorite. Ali veste, koliko ljudi je umrlo v tem krvavem napadu, koliko ranjenih je bilo, ali želite izreči družinam eh, sožalje in ali bo v knesetu eh, minuta mavka za žrtve, da se izkaže eh, dolžno spoštovanje tem ljudem in kar zadeva ljudi, ki so v priporu, ki so proti svoji bolji v Izraelu, kako lahko uveljavijo svoje pravice in kdaj bo prispela pomoč v Gazo. ali boste dovolili mednarodno neodvisno preiskavo, ki bo potekala povsem pregledno, ali boste pozvali svojo vlado, da se da bodo, spoštovan, da bodo, bodo spoštovani predpisi, naprimer tudi ustavitev gradnje eh, nasilij in odprtje gaze. Hvala. Torej, eh, predolgi ste, gospod Zaliski, eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Ko razmišljamo, ko mislimo na civiliste, ki so bili eh, umorjeni v, tem, v tej konfrontaciji z vojsko in ko pomislimo na prebivalce Gaze, je jasno, da Eh, to eh, sproža veliko čustov. In to je tudi povsem jasno. Zdi se mi, da uh, gre po eni strani za ljudi, ki so izpostavljeni uh, že desetletnemu terorizmu zaradi napadov Hamasa. Če hočemo biti učinkoviti kot Evropska unija, uh, Ne smemo pozabiti, da Hamas s tem, da ne priznava pravice Izraela do obstoja, da je povzročil eh, tudi položaj bede, eh, ki vlada v Gazi. In zato se moramo obrniti tudi na partnerje v regiji, naprimer Turčijo, in jih prisiliti v določenem smislu oziroma pozvati, da ustavljajo ustvarijo, da izvajo pritisk na države, kot so Iran, ki je glavni sponsor Hamasa, tako da bo Hamas končno eh, priznal pravico Izraela do obstoja gospodarstva. Eh, vprašanje izraelskemu veleposlaniku, ali si lahko predstavljate, da se kritizira vašo vlado in obenem se eh, ščiti pravico do samoodločbe Izraela. Torej Izrael je v, ali je v oboroženem spopadu s eh, palestinci, da ali ne, kajti to vpliva na uh, upravičenost uh, pomorske blokade. Vojska, ima, vojska v Izraelu je uspo, uh, odlično usposobljena in bi lahko reagirala drugače, kot je. Um, zdi se mi, da je ta konflikt projekt eh, bil nekako skoraj načrtovan in ali drži, da so izraelski vojaki tudi iz helikopterjev streljali na potnike na ladji. In zahtevam mednarodno preiskovalno komisijo in ne samo, da bi ta komisija bila samo izraelska. Kolega Prida, eno minuto. Non c'è l'onorevole Preda, allora l'onorevole De Rossi uh, gospod kolega De Rosa, gospoda Prideni. For... Hvala lepa, imam vprašanje za veleposlanika. Ali bo Izrael sodeloval z mednarodno preiskovalno komisijo, če bo ta vzpostavljena, glede na to, da je zavračal sodelovanje z, komisij, z komisijo Goldstone? Prav tako naj povem, da smo skeptični spričo videa, ki ga je prikaza, prikazal zato ker je Daniel Tob, en izmed vaših glavnih pravnih eh, svetovalcev, parlamentu pred nekaj meseci predstavil nekakšne slike, teden pred eh, Goldstonovim poročilom, eh, slike, ki, za katere se kasneje izkazalo, da niso bile povezane z vojno v Gazi, ampak da je bilo povezano z dogodki z leta 2004-2006. Zato smo skeptični s pričo podob, ki jih prikazujete. In, uh, Naj vam povem tudi to, da je ključno vprašanje v povezavi z Hamasom to, da bi se morali Hamas, da bi se moral Hamas zavezati k temu, da ne bo nikoli več uporabil nasilja. Eh, ne glede na to, ali priznava Izrael ali ne, k temu se je zavezala IRA v, na Irskem in eh, od takrat naprej niso nikoli uporabili nasilja. To zavezo so morali najprej sprejeti. Beni, kudjamo, Dobro, s tem zaključujemo te prispevke, sicer sta še dva, ampak ni več časa. In sedaj dajem besedo eh, veleposlaniku v dielu in potem, če želi, tudi veleposlaniku Fernandesu. Prosim, gospod veleposlanik, beseda je vaša. <clears throat> Well, I, I remarks, let me, let me take... Mislim, da sem na neko vprašanje odgovoril pri mojih uvodnih pripombah, ampak eh, naj odgovorim na skupino vprašanj. Najprej Gaza. Ali. Cool.